Sedaj pa dnevni red. Končni osnutek, ki smo ga sprejeli 19. januarja, je pred vami. Ali kdo želi spregovoriti na temo dnevnega reda? Dann darf ich Ihnen mitteilungen. Potem naj predlagam. Prvič. Razprava o sklepih neformalnega srečanja Evropskega sveta 30. januarja 2012 bo potekalo od 15.10 do 16.40. Ura za vprašanje podpredsednici komisije, visoke predstavnici Unije za zonanje zadeve in varnost politikov, pa bo se začela ob 16.40 in bo trajala do 17.40. Od 17.40 naprej pa sledijo nadaljne razprave. Razpravo poročilo Jose Itugais Angolo o izvajanju direktive ravnanja z odpadke je preložena na sredo oprostite, na četrtek. In potem vprašanje za ustni odgovor za spravo, kar se izvedljivosti uvedbe obvezne za stabilnost tiče, to je preloženo in je nadomeščeno s poročilom Itorga iz Angolo. Po kratki predstavitvi požar žensko vojne gospe Nikolaj bomo imeli tudi še eno poročilo in eh, tudi to, kar je sprejel odbor. In vi? In to bo vključeno v čas za vprašanja. Je kdo proti? Ne, vidim podporo, tako da je to sprejeto in je dnevni red tako tudi določen. Tako, sedaj pa prehajamo na izjavi sveta in.